Kristjan Predal, želite kaj dodati? Torej, ne gre za um, glasovanje danes eh, kot predsednika tega odbora. Vas prosim, da bi zelo jasno se odzvali na zadnje uh,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 Začenjamo s kompromisom 1, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 57, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe številka 58, kdo je za, proti, zdržani. To bomo preverili. Predlog sprem je številka 58. Glasujemo. How many are we? 98 kolegov je glasovalo od stotih, sedaj glasovanje je zaključeno, zavrneno.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 2 za, proti, tržani, sprejeta. Sedaj pa prijaznem do številka 84, 2 za, proti, vzdržani, sprejeta. Kompromis 5, 2 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe številka 94 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe številka 98 je za, proti, vzdržani. To bomo preverili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 Okay. Želite preveriti 131? V redu, preverjamo. Lahko glasujete. The vote is... Konec glasovanja. So, was that rejected? Je ja, zavrnjeno. Prav. Sedaj pa predlog 132 za proti zdržani sprejeto. 134 za proti zdržani preverimo 134. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Eh, Se upravičujem, ne razumem vas. Bear in mind we're in the middle of the World Cup. Should we not...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 To bomo preverili. 147, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Skar precej zdržanimi glasovi. Kompromis 10 do 1 proti. Zdržani.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. 166, oziroma 167 in 168, od tega glasamo skupaj, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno, kompromis 13, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. 177 in 178 skupaj, kdo za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 Dobro, da imamo video posnetke. 184-185 do za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 14 do za proti vzdržani sprejeto. 188 do za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 15 do za proti vzdržani sprejeto sprejeta. 196 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprejeto. 198 za, proti vzdržani sprejeto. 200 za, proti vzdržani. To bomo preverili, preverjamo predlog slovenke številka 200. Glasujemo.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 is quite a controversial. What is close? Konec glasovanja. 61 za, 48 proti, sprijeto, 228 za, proti, držani, zavrneno. Aha, preverjamo. Čutko je nekaj. 225. Smo tem že glasovali. 225 doj za, proti, zdržani, zavrneno. 226 doj za, proti, zdržani, zavrneno.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 Kompromis 19, oziroma 18, če kaj rečem, kompromis 18 za, proti, zdržani, sprijeto. Sedaj pa kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog sem neštelka 245, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 246, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeta. Kompromis 20, to je za proti vzdržanje sprejeta. Prejela sem več številka 256, to je za proti vzdržanje sprejeta. Zdaj pa vodne izjave. Prejela sem več številka 1, to je za proti vzdržanje sprejeta. Prejela sem več številka 2, to je za proti vzdržanje sprejeta. Predlog mešalka 2, 3, to je za proti držani. Preverili bomo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Štiri in pet skupaj, do zdaj proti vzdržani zavrnjeno. Številka 6 do za, proti vzdržani sprejeto. Številka 7 do za, proti vzdržani zavrnjeno. Številka 8 do za, proti vzdržani sprejeto. Številka 9 do za, proti vzdržani preverimo. Preverjamo številka 9, glasujemo. 111 e- nas je, konec glasovanja. 55 za, 53 proti, sprijeta. Številka 11 skupaj za, proti, držani, zavrnjeno. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog smo in številka 19 za, proti proti, držani. To bomo preverili, preverjamo. Predla sem spremembe številka 19, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predla svojim je številka 20 do za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 23 za proti vzdržani sprejeto. 24 za proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog s nami številka 23 za proti vzdržani sprejeto. 24 za proti vzdržani sprejeto. 27 za proti vzdržani zavrnjeno. 28 za proti vzdržani sprejeto. 33 za proti vzdržani sprejeto proti, zdržani. To bomo preverili. Preverjamo številka 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. Šest, 36 do za, proti, vzdržani. Zavrneno. To bomo preverili. Preverjamo. Predlog svojim je številka 36. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 do za, proti, zdržani. To bomo preverili. Preverjamo predlog spremenj številka 37. Glasujemo. It's closed. Konec glasovanja sprejeto. 38 za, proti, zdržani. Zavrnjeno. To bomo preverili. Preverjamo torej predlog s premembe številka 38. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 46 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti vzdržani, sprejeto. 49 in 50 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 51 za, proti vzdržani, zavrnjeno.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 Dear colleagues, we can continue. Kolegice in kolegi, sedaj pa nadaljujemo se sejo AFETA. Torej, ti glasovalni eh, aparati so bili reprogramirani. Smo pri drugi točki sprejeti dnevnega reda. Ali ima kdo kako pripombo na dnevni red? Gospod Ostrevičius, ali želite kaj povedati? Ali gospod Prida? in sicer o dogajanju v Moldovi, Moldaviji, če je to res. Um, torej, da so e, sodišča v Kišinovu posegla glede e, izvolitve novega župana Kišinova, potem um, moramo res pravočasno um, reagirati. Kristjan pride že na začetku skupnega sestanka z Indijem, opozoril na to, trenutno se ukvarjamo s tem, um, vendar bomo v teku današnjega dneva še prijeli bolj podrobne informacije in takoj, ko bomo dobili uh, odziv um, službe za zunanje delovanje, vas bomo potem tudi o tem obvestili. Kako naprej? Mogoče bomo morali potem tudi spremeniti dnevni red in nam bo nekdo iz službe za zunanje delovanje poročal o Moldaviji. Če ni drugih pripomb, je s tem dnevni red za današnjo sejo sprejet. Tretja točka sporočilo predsednika, z moje strani no, ni nobenih sporočil, potem sprejeti zapisnikov sej. Eh, in sicer z 19. in 20. marca, 12. aprila, 17. in 26. aprila, če do konca seje ne bo nobene pripombe, so zapisniki sprijeti. In sedaj sledi elektronsko glasovanje 5. Pet, točka sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom in 6. točka sporazumu o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Irakom. Poročevalec, eh, poročevalka za obi. Eh, poročil je gospa Saifi, ali želite besedo? Ne. Eh, v redu. Se pravi, da lahko takoj začnemo z glasovanjem. Začeli bomo s glasovanjem. Eh, torej o osnutku poročila o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in Republiko Irakom, um, torej uh, glasovanje, enotno glasovanje, oziroma po imensko glasujemo o osnutku te resolucije, kdo je za. Osnutek priporočila um, glasujemo. Konec glasovanja to je sprejeto 51 za, dva sta glasovala proti in sedaj bomo glasovali o, torej 52 jih je glasovalo za, vključno z Nine Gil. Sedaj pa gremo na glasovanje in sicer predlog spremembe 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejeto. 56 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti vzdržani sprijeto. 15, kompromis 15 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 16 za, proti vzdržani sprijeto. 79 za, proti vzdržani, to bomo preverili. S, ob spoštovanju podpredsedujočega. Glasujemo o tem. Konec glasovanja. To je bilo zavrnjeno. 82. Mikrofon, prosim, za. Zavrnjeno. 83 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 17 za. To naj bi torej preverili. 83 glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. mislim, da je to bilo sprejeto. Kompromis 17 za, proti vzdržani sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto. 19, kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto. Predlog spremimbe 100 za, proti, vzdržani. To pa je treba zdaj res preveriti. Elektronsko glasujemo o predlogu spremembe 100. Tri je kolegi še niso glasovali, samo 61 jih je oddalo gla, glas, e, š, manjkajo še trije, oziroma trije še spijo. Konec glasovanja, to je bilo sprijeto. Kompromis 21 za, proti vzdržani sprijeto. 105, predlog spremembe 105 za, proti vzdržani sprijeto. Kompromis 22 za roti. 105 naj preverimo, torej 105 želite, da preverimo. Dobro, 105. Elektronsko glasovanje, začetek glasovanja. Konec glasovanja. to so zelo jasni rezultati glasovanja in potem vi zahtevate, da naj to preverimo. Nisem razumel, mi je žal. Če se ne govori v mikrofon, se tudi ne more tolmačiti. Ampak saj vi vidite, če vodje skupin pokažejo, kako naj bi skupina glasovala, potem gospod Fleckenstein. Gospod predsedujoči, eh, kolega ima očitno nekatere težave zjutraj. Mogoče bi ga lahko posadili tu spride nekje, da bi mm, videl, imel pregled nad tem, kako glasujejo. Kompromis 22 za eh, sprejeto. 23 eh, za, proti vzdržani sprijeto. 113 za, proti vzdržani sprijeto. 24 za, proti vzdržani sprijeto. 121 za, proti vzdržani zavrnjeno. 122 v treh delih, prvi del za, eh, proti vzdržani sprijeto, drugi del za, proti vzdržani. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Tretji del za proti vzdržani sprijeto. 123 za proti vzdržani sprijeto. 124 za proti vzdržani sprijeto. Kompromis 25 za, proti, vzdržani sprejeto. 129 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 135 za, proti, vzdržani sprejeto. 137 za, proti, vzdržani sprejeto. 138 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani. To bomo sedaj preverili. Pet. Glasujemo o predlogu spremembe pet. Podstav. Konec glasovanja. To je bilo sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 4 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 20 za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da prebirimo dobro, glasujemo o predlogu spremembe 20. Konec glasovanja. To je bilo zelo jasno zavrnjeno. 5 za, proti vzdržani sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe 4. 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 25 za, proti vzdržani, sprijeto. Kom... Ne, 25 bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. To je bilo sprijeto. Kompromis 6 za proti vzdržani. Sprejeto 30 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 7 za proti vzdržani sprejeto. 33 v dveh delih. Ali smo sprejeli eh, kompromis 7? Zato prvi del odpade. Glasujemo samo o drugem delu, če to pravilno razumem. 33 drugi del za proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za proti, vzdržani sprejeto. 42 za proti, vzdržani zavrnjeno. 44 dobro, bomo preverili 42. Glasujemo. konec glasovanja. Zabrnjeno. 44 za, proti vzdržani, zabrnjeno. Kompromis 9 za, proti vzdržani, za, eh, sprejeto. 46 za, proti 46 bomo prebirili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 47 za, proti eh, zdržani zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo o mnenju odbora Debe. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. Ne. Ne. Ehm, tri za, proti vzdržani sprejeto, sedem za, proti vzdržani sprejeto, deset za, proti vzdržani sprejeto, trinajst za, proti vzdržani sprejeto, devetnajst za, proti vzdržani sprejeto, enaindvajset za, proti vzdržani sprejeto. Potem 26 eh, za proti vzdržani. Sprejeto. In sedaj lahko glasujemo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 Sedaj pa sledi eh, točka sedem, priporočilo svetu o 73. zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, poročevalec je Eugen Freund. Eugen, ali želiš kaj povedati o tem? torej svetovali so mi, da ne, ne rečem nič, ampak želim se kljub temu zahvaliti vsem poročevalcem v senci, kolegicam in kolegom za pripravo tega poročila in veselim se pozitivnega glasovanja o tem poročilu. Hvala. Gospa Lohpihlar želi besedo. Hvala želim napovedati ustni predlog spremembe. Včeraj zvečer so se združene države umaknile iz sveta za človekove pravice in s eh, podporo eh, poročevalca želim eh, povedati, da globoko obžalujemo odločitev ZDA, da se omikajo iz sveta za človekove pravice, to je zelo pomembno telo in pozivamo administracijo ZDA, da ponovno premislijo o tem koraku. V, kor, v poročilu že kritiziramo določene pomankljivosti, ampak to se je zgodilo zdaj ravno pred kratkim in upam, da lahko sprejmete ta predlog eh, spremembe. Ustni predlog spremembe, jaz eh, s tem nimam težav. Ali želi katera od političnih skupin dati kakšno pripombo na to? Kristjan, prosim, če govoriš potem z mikrofonom. Ali naj zamenjamo besedilo ali je to nov predlog? Gospa Lohpihla, to je pravzaprav posodobitev dodatek. Eh, že v besedilu kritiziramo um, pomankljivosti sveta za človekove pravice, um, na to že opozarjamo. Torej, glasovali bomo o tem, o tem ustnem amandmaju ob koncu. Pred nami je kar dolg seznam za glasovanje in zato predlagam, da takoj začnemo. Tako, da bomo po eni strani precizni, na drugi strani pa tudi kar se da hitri. Najprej Charles Stenok, predlog spremembe 48 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis ena za, proti vzdržani, sprejeto. 52 za, proti vzdržani. To bomo preverili 52, začetek glasovanja. Trije še manjkajo, konec glasovanja sprejeto. 53 za, proti, vzdržani sprejeto. 54 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 30 za 27 proti zelo tesen izid. 55 za proti vzdržani zavrnjeno. 56 za proti vzdržani sprejeto. 57 za proti vzdržani 57 moramo preveriti. Začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Pit, um, kompromis 3, um, oprostite, um, za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. 66 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 4 za, proti vzdržani sprejeto. 71 za, proti vzdržani. To bomo prebirili 71, Jolajnen, glasujemo. 71. trije kolegi so bodi si zapustili dvorano ali pa niso zainteresirani, da bi sodelovali na glasovanju. To je zanimivo. Konec glasovanja zavrnjeno. Potem 72 do 75 skupaj za, proti, eh, vzdržani zavrnjeno. 82 za, proti, vzdržani sprijeto. Kompromis 5 za, proti vzdržani sprejeto. 85 za, proti vzdržani sprejeto. 86 za, proti vzdržani zavrnjeno. 87 za, proti vzdržani zavrnjeno. 88, 88 za, proti vzdržani zavrnjeno bomo preverili 88, glasujemo. Trije kolegi spijo, konec glasovanja in to je bilo sprejeto. 89 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 90 za, proti, vzdržani to bomo previdili 90 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, zavrnjeno. 91 do 93 za, proti vzdržani zavrnjeno. 94 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 6 za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 8 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 9 za, proti vzdržani sprejeto. 114 za, proti vzdržani sprejeto. 115 eh, je brezpredmeten, kompromis 10 za proti vzdržani sprejeto. 121 za proti vzdržani. To bomo preverili 121 začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 11 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12 za, proti vzdržani sprejeto. 135 eh, z ustnim predlogom spremembe. Kompromis 12, to želite preveriti. Dobro, gospod, dobro je, bomo elektronsko glasovali o kompromisu 12. konec glasovanja. To je pa res bil zelo tesen izid. 135 z uh, ustnim predlogom za proti, uh, eh, zdržani sprejeto, 136 za proti vzdržani. To bomo preverili 136. Mislim, da bo sedaj eh, bolj eh, tesen izid, kot je, bil, kot je bil pri zadnjem glasovanju. Šestih še manjka. Zbudite se. Konec glasovanja. 27 za 30 proti, zavrnjeno. 137, glasovanje po delih in sicer v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto 27 za 25 proti. Drugi del za, proti, vzdržani. Tudi to bomo preverili. Drugi del. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 138 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 140 za, proti, vzdržani. Bomo preverili 140. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani sprejeta. 145 za, proti vzdržani, sprejeta. 146 za, proti vzdržani, bomo preverili 146 predlog gospoda Lajnena. Konec glasovanja zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis Kompromis 18 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprejeto. Kom ne, 176 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 20 za, proti vzdržani sprejeto. 179 žalstenok za, proti vzdržani sprejeto. 180 in 81 glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 182 za, proti, vzdržani. To bomo prebirali 182. Mudi. Začite glasovanja. In konec glasovanja. Sprejeto. 183 za, proti proti, vzdržani, sprejeto 184 za, proti, vzdržani, sprejeto 185 za, proti, vzdržani, sprejeto 186 za, proti, vzdržani, sprejeto 187 za, proti, vzdržani. To bomo prevedli 187, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 22 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 193 paloh pihleh za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Oziroma bomo preverili 193 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. 194 je brezpredmeten. 196 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo preberili 198, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 204 za, proti, vzdržani, sprejeto. 206 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 207 za, proti, vzdržani. Menim, da je to zavrnjeno, ampak lahko preverimo. 207 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 24 za, proti, vzdržani, sprejeto. Smo že pri predlogu spremembe 213 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 214 za, proti, vzdržani, bomo preverili pomagalo bi, če bi bolj jasno dvigali roko. Um, začetek glasovanja. Štiri, trije kolegi še manjkajo, ampak vseeno konec glasovanja sprejeto. 28 za 24, 215 za proti, vzdržani sprejeto, 216 za proti vzdržani sprejeto 217 za, proti vzdržani zavrnjeno 218 za, proti vzdržani sprejeto 219 za, proti vzdržani 219 bomo preverili. Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromis 25 eh, za, proti vzdržani sprijeto. 222 za, proti vzdržani zavrnjeno. 223 za, proti vzdržani sprijeto. 225 za, proti vzdržani A je to bilo zdaj sprijeto ali zavrnjeno? To bomo preverili 225. Lmočolc glasujemo. 225. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 26 za, proti vzdržani sprijeto, kompromis 27 za, proti vzdržani sprijeto, kompromis 28 za, proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 234, gospa Saifi za proti vzdržani sprejeto, 235 za proti vzdržani zavrnjeno, 236 odpade, 237 za proti vzdržani A, se opravičujem, 236 to je bil samo predlog za črtanje, vendar moramo glasovati o tem 236 za proti vzdržanje zabrnjeno. Sedaj 237 gospa Loh Pihler za proti vzdržanje. Bomo preverili 237 začetek glasovanja, konec glasovanja. Hvala. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Gospod Borgecijo. Italijana. Ali lahko prosite italijanske tolmače, da govorijo tako, da jih bomo razumeli, ker se nič ne razume? Kolik, Kaj ste rekli? Abejo, abejo on strike already? what they say in the Italian booth. Oh. I think the message. Went. Okay, hello Italian booth. Italijanska kabina, lahko nekaj rečete? Mr. Borgesio. Gospod Borgesio, a bo zdaj v redu? Fantastično. Kje smo? Prav. 238 Kovačev za proti vzdržani sprejeto. 242 Kdo je za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 29 Kdo je za proti vzdržani sprejeto. Kompromis 30 Kdo je za proti vzdržani sprejeto. 251 za proti vzdržani zavrnjeno. 2, 5, 4, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 2, 5, 6, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto pri 257 imamo glasovanje po nevrednih petih delih. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. It's a free vote. Are we in favor? Glasujemo po vesti. Kako ne glasujem? Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo prav. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja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 The vote is. Konec glasovanja. Sprejeto. 258, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 259, kdo je za proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 9, 259, which... 259, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 260, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 31, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 32, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. 265, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno. 266, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 267 do je za proti vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Prav, preverjamo 267. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 268 je brezpredmeten. 269 šolc. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Tudi to bomo preverili. 269. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 200. 76 za proti vzdržani sprejeto, 33 kompromis, da je za proti vzdržani sprejeto, 279 do je za proti vzdržani. Preverjamo. 279 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 281, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 282, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 283, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak bomo preverili. 283, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 284 za proti vzdržanje zavrnjeno, 285 do je za proti vzdržanje sprejeto, 286 do je za proti vzdržanje sprejeto, 287 do je za proti vzdržanje zavrnjeno, 288 do je za proti vzdržanje. Želite preveriti? 287. Vse to je bilo jasno. No, prav. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno s tesno večino. 288 je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Prav. Moody 288. Glasujemo. Close. Konec glasovanja, sprejeto. Kompromis 34, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 35, do je za, proti, vzdržani sprejeto. 36, do je za, proti, vzdržani sprejeto. 300, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 37, do je za, proti, vzdržani za sprejeto. Kompromis 38, do je za, proti, vzdržani sprejeto. 309, Helmut Scholz, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 39. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 316, Claire Moody. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Tudi to bomo preverili. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 318 do 321 v svežnju. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, tega pa ne bomo preverjali, to je bilo pa jasno. 322, loh Bihler. Kdo je za? Proti, vzdržani. In to bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto 29 za, 28 proti. So, so, tell me, this is 322 has been adopted. 322 je bil sprejet, zato je 323 in 324 brezpredmeten in tudi 325. In spet Claire Moody, 3, 2, 6, kdo je za? Proti, vzdržani, to bomo preverili. 326 glasujemo. Konec glasovanja. 30 za 28 proti. Zelo natesno. 327 lahko bihle. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 328, tena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave, ena, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 40, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 5, kdo je za, proti, vzdržani. Sprijeto 6, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 7, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Številka 7. Konec glasovanja zavrnjeno. 8, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 9, kdo je za, proti vzdržanje zavrnjeno, 10, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 11, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 12, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 13, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, kompromis 41, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, 16, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 27, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. To bomo preverili elektronsko. Predlog spremembe 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 44, do je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 32, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 33 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Z veseljem. 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 34 do je za, proti vzdržani. Tudi to bomo preverili. 34. Glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto. 34 sprejeto, 35 je potem brezpredmeten, kompromis 45 do je za proti vzdržani sprejeto, 46 do je za proti vzdržani sprejeto, 42 do je za proti vzdržani sprejeto, 43 do je za proti vzdržani sprejeto, kompromis 47 do je za proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa ustni predlog spremembe številka 2, ki ga je predstavila gospa Lohbihle na začetku glasovanja. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Je zdaj na vrsti končno glasovanje. Super! Prav, predlagam, da zdaj glasujemo o poročilu z izglasovanimi spremembami, glasujemo. Two colleagues are still missing. Še dva. Prav, konec glasovanja. 29 za, 9 proti, 20 vzdržanih. Čestitke poročevalcu. Dobro, 15 minut že zamujamo, zato bomo kar nadaljevali. Čaka nas naslednje glasovanje, osma točka, gre za stanje odnosov med EU in Kitajsko. Poročevalec je naš prijatelj Bas Belder, želite kaj povedati? Ne. Prav potem bomo začeli z glasovanjem. Kompromis 11. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis 12. Kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. 104. Kdo je za? Proti vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 104. Castaldo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 110, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 115, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 14, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 15, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 131, Boštinaru Lajnen, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. Turkish. Andri Kijene. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 134, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 139, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. 141, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Želite preveriti prav Boštinaru Lajnen? čakajo drug poraz v dveh minutah. Glasujemo. Knut, pridi. Konec glasovanja. Tokrat je večina še bolj jasna. Zavrnjeno. Kompromis 17, kdo je za? proti vzdržani. Sprejeto 152 do EZA proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 18 do EZA proti vzdržani sprejeto. 170 do EZA proti vzdržani sprejeto. Kompromis 19 do EZA proti vzdržani sprejeto. Kompromis 20 do EZA proti vzdržani sprejeto. 21 do je za proti vzdržani sprejeto, 184 poročevalec do je za proti vzdržani zavrnjeno, 185 do je za proti vzdržani zavrnjeno, 186 Dream Team Lajnen Boštinar, kdo je za proti vzdržani. Preverjamo. 186. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 187 poročevalec, da je za, proti, vzdržani. To je bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili za vsak slučaj. 187. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 27 za 26 proti. 188. We now need the video referee zdaj potrebujemo video posnetek. Kaj se je zgodilo z napravo? Se opravičujem, moramo nadaljevati, saj se ne bo podaril svet, verjamete. Tolmači ne slišimo komentarjev, ko ni vključen mikrofon. Sandra, Sorry, I was not vo- Se upravičujem, nisem glasovala, izpustila sem glasovanje. Zato bo rezultat enak, ker bom jaz glasovala za. No, lepo je, da zdaj vsi vidite, kdo glasuje in kdo ne. Še enkrat bomo glasovali, da bo Vauxit in koza cela. To bi morali narediti ko je igrala Nemčija proti Mehiki. Dobro, 187, 187 glasujemo. So 187. Now, Še dva nista glasovala. Zadnja možnost, da ne boste potem rekli, da vam naprava ne deluje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto oseminosemdeset, gospa Pitera. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis dvaindvajset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis triindvajset, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sto petindevetdeset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili. 179, oziroma 197, kdo je za. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 24, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa 199, a to drži? Najverjetno. Kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 200, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 201, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. 202, kdo je za? Proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 25, kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto 203 za, proti vzdržani, zavrnjeno 212 in 214 do je za, proti vzdržani, sprejeto 213 do je za, proti vzdržani, sprejeto 220 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno 221 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno 222 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno sprejeto. Kompromis 26 do je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 27 do je za, proti vzdržani sprejeto. 231 do je za, proti vzdržani sprejeto. 239 do je za, proti vzdržani sprejeto. Zdaj pa 241, gospod Kastaldov. Glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, Kdo je za? Proti? Vzdržani. Prvi del je bil sprejet. Preverjamo pa drugi del. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. No, tole je bilo pa kar očitno. Zavrnjeno. 244 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 246 do je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 246 želite preveriti, prav, da bo mir na zemlji. 246 glasujemo. Konec glasovanja je zavrnjeno. 247 je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 248 je za. To želite preveriti. Običajno predlogi sprememb gospoda Schaffhauserja ne dobijo večine, pa vendar bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Še dobro, da smo preverili. 248. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. 249. Kdo je za, proti, vzdržani? To bomo preverili. 249. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 251. Kdo je za, proti, vzdržani? Tudi to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 252, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 253, za proti vzdržani, sprejeto. 255, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 256, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. 257, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. Sanska ekipa 258 do je za proti vzdržani. Spet sta izgubila. Zavrnjeno. Uvodne izjave. Ne, ne, ne bomo glasovali tukaj. Kompromis ena, kdo je za proti vzdržanje. Sprejeto. Kompromis dve, kdo je za proti vzdržanje. Sprejeto. 26, kdo je za proti vzdržanje proti, vzdržani, zavrnjeno. 29, kdo je za, proti, vzdržani. A ste videli to? 29 bomo preverili elektronsko, glasujemo. It's closed. Konec glasovanja. Jasna večina. Kompromis 3, glasujemo za proti vzdržanje sprejeto, kompromis 4, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Zdaj pa 46, ne bom povedal, kdo je vložil ta predlog spremembe, kdo je za. Proti vzdržanje sprejeto. 47, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis 5, kdo je za proti vzdržani sprejeto, 52 poročevalec, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 53, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 54, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 55, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sprejeto, sprejeto. Kompromis 6, kdo je za proti vzdržanju sprejeto, kompromis 7, kdo je za proti vzdržanju sprejeto. 59, kdo je za proti vzdržanju. To bomo preverili. Predlog spremembe Fortiga. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z enim glasom večine. Sandra, tudi če bi bili za, to ne bi spremenilo ničesar. Gospod Preda, da boste vsi mirni, bomo glasovali še enkrat, ni problema, ponavljamo glasovanje. Glasujemo. We two colleagues missing. Hallo, aufwachen. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šestdeset, poročevalec, kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno. 61 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 62 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 64, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 66. Gospod Bütikofer, kdo je za? Proti? Vzdržani? To bomo preverili. 66. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 67. Bas Bilder, kdo je za? Proti? Vzdržani? 66 sprejeto. 69 do je za proti vzdržani sprejeto. 70 do je za proti vzdržani. 70 preverjamo. Glasujemo. 70. Konec glasovanja. Sprejeto. 71. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 72 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno 73 je za, proti, vzdržani, sprejeto. 73. Dobro, kompromis 9. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 10. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 86. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. To bomo preverili 86. Konec glasovanja. A komu napravo ne deluje? Sandra, a ste glasovali? Dobro, nihče več ne zahteva ponovnega glasovanja. Prav, nadaljujemo. 88, 90, kdo je za? Proti, vzdržani. Mir. Še enkrat. 88, 90, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. 89, gospod Bütikofer povratek. Kdo je za proti vzdržani? Sprejeto. 91. Kdo je za proti vzdržani? Zavrnjeno. 92. Kdo je za proti vzdržani? Zmaga. Sprejeto. 93. Kdo je za proti vzdržani? Zavrnjeno. Zdaj pa uvodne izjave, predlog spreme B1, kdo je za, proti, vzdržani. E, to je bolj izenačen rezultat. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Uvodna izjava ena. Nihče ni glasoval. Predlog spremembe ena. Konec glasovanja. 46 proti 2. Številka 2, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 3, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 4, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 5, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. 6, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 7, kdo je za, proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 9, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Sandra, vse v redu, konec glasovanja sprejeto. Številka 10. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto, še en gol, bravo. 11. Kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. O teh čudnih mnenjih odbora Inta ne bomo glasovali. Še dobro. Zdaj pa envi. Ne moremo glasovati v svežnju, zato ker so priporočila različna. Envi ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto dve, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto tri, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiri, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, pet, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, šest, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, sedem, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, osem, za, proti, vzdržanje sprejeto, devet, za, proti, vzdržanje sprejeto, deset, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, enajst, za, proti, vzdržanje sprejeto, dvanajst, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, trinajst, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto, To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Ste videli? 14 je za, proti vzdržani. Sprejeto. 15 ne, 16 je za, proti vzdržani. Sprejeto. 17 je za, proti vzdržani to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 18 do je za, proti vzdržanju sprejeto, 19 do je za, proti vzdržanju sprejeto, 20 do je za, proti vzdržanju sprejeto, 21 do je za, 21 kdo je za, proti vzdržanju sprejeto vzdržani. Preverili bomo 21, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 22 je za, proti, vzdržani. To bomo preverili, 22 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 23 je za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodna izjava A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, B, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, ampak bomo preverili, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja sprejeto s tesno večino. NV1, kdo je za proti vzdržani, sprejeto. NV uvodna java 2, kdo je za proti vzdržani, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto, zdaj pa še končno glasovanje o osnutku poročila z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Še nekaj kolegov manjka vaša zadnja priložnost, da glasujete danes. Konec glasovanja sprejeto. 43 glasov za, 9 proti. Čestitam pročevalcu. Point of order, Michael Gala. Mihael Galer ima postopkovno vprašanje. Rad bi samo obvestil kolege, preden odidejo glede poročila o Evropskem obravnem skladu, da nismo dosegli dogovora z odborom ITRE. Kolegi iz odbora ITRE pa so povabili komisijo, da se z njimi govori o tehničnih zadevah. Torej, preden se predsedniki odborov odločijo, glede tega, tako kot smo se govorili, če bo AFED sodeloval pri odločitva glede tega sklada, se mi ne zdi prav, da so pozvali komisijo, da pride, ne da bi nas vključili pred tem sestankom. Samo toliko, da veste. Thank you, Michael Gale. Najlepša hvala, Mihael Gale. Lahko kolegi, ki ne želijo sodelovati več na seji, odidejo iz dvorane. Uh, colleagues, this is actually quite a serious issue. Um, we have very kolegi, gre za resno zadevo. Mnenja z odborom ITRE se razhajajo glede pristojnosti v okviru Evropskega obramnega sklada. Včeraj se o tem nismo uspeli dogovoriti, niti poiskati rešitve. S predsednikom Buzekom se bo vam morala dogovoriti in poiskati rešitev na seji predsednikov odborov. Najlepša hvala, Mihajl Galer, da ste to omenili. Kolegs. Spoštovani kolegi, glede na to, da zamujamo že za 45 minut, bomo sedaj prišli na poročila komisije. Običajno se držimo odmerjenega časa, ko glasujemo. Imamo pa tako zelo pomembna poročila, da bomo zato potrebovali več časa. Sedaj gremo na deveto točko, gre za poročilo Komisije o Srbiji za leto 2018. Poročevalec za to poročilo je kolega iz Nemčije, ki se imenuje David McAllister. Sedaj mu bom predal besedo kot poročevalcu, če se s tem strinjate. Spoštovani kolegi, skušam bo biti čim krajši, ker že zamujamo in nam primankuje časa. Moje poročilo vsebuje pet glavnih sporočil. Srbija je na poti proti Evropski uniji. Država je upoštevala in uvedla ukrepe za usklajevanje z evrops, eh, evropsko zakonodajo in spravnim redom, spodbuja razvoj tržnega gospodarstva, gospodarsko rast in ekonomsko monetarno stabilnost vendar pa je vstop v Evropsko unijo še vedno proces, ki temeli na dosežkih in je odvisen od izvedbe potrebnih reform. Ne gre za datum pristopa, ampak za rezultate. Zato upam, da bo Srbija še naprej izvajala vse potrebno, zato da ostane na poti proti Evropske unije. Vladavina prava je osrčje teh pogajanj. Srbija je opravila odlično nalogo za to, da se nam približa in eh, odprla več po glavi. Napredek na področju vladavine prava pa je še potreben. Čeprav si Beograd zelo prizadeva za reševanje ključnih vprašanj, je nujno potrebno, da si še naprej prizadeva za neodvisnost in šokovitost sodnega in pravosodnega sistema in eh, da se uspešno bori proti organiziranemu kriminalu. Moje prvo sporočilo je, da treba zagotoviti svobodo medijev. Treba je zboljšati situacijo medijev v tej državi. Vsi se strinjamo s tem, da so svobodni mediji potrebni za demokracijo, kar se lahko doseže z zakonodajo, vendar pa tudi z ustvarjanjem medijem prijaznega okolja. Četrto sporočilo. Srbija si še naprej prizadeva za normalizacijo odnosov s Kosovom in je s predsednikom Vučičem začela in spostavila konstruktiven dialog. Obe strani, Kosovo in Srbija, si morata prizadevati za izvajanje doseženih sporazumov in dogovorov v dogovorjenem časovnem okviru. in spoštovanje skupnosti, srpski skupnosti na Kosovu je prvotnega pomena, kot tudi reševanje energetskega vprašanja. In še petič, kot prepričan parlamentarec sem prepričan, da mora Narodna skupščina izvajati svojo vlogo glede transparentnosti zakonodajnega procesa. To je treba okrepiti z, um, še naprej in zmanjšati število nujnih postopkov. Narodna skupščina mora biti demokratični organ, ki nadzoruje in izvaja in sprejema zakonodajo in še naprej. Kot zadnje, nujno je, da Srbija ne odlaša s svojimi obveznostmi usklajevanja z evropsko zunanjo in obramno politiko. Toliko z moje strani, sedaj pa se že veselim vaših prispevkov, zato bom najprej dal besedo poročevalcem v senci. Vedno začnemo z gospodom Edvardom Kukanom. Izvolite. Seveda, gospod predsednik, najlepša hvala. Nasplošno se strinjam s tem, kar ste dejali, gospod McAllister je opravil odlično delo. Prejšnji teden smo imeli priložnost, da se pogovorimo z našimi srpskimi kolegi o situaciji v Srbiji v našem skupnem parlamentarnem odboru. Srbija je opravila napredek na področju pristopnih pogajanj. Dve poglavji sta bili zaprti, dve poglavji pa bomo odprli letos. Srbija je pokazala, da je že izvedla pomembne reforme in služi za zgled v regiji. Predstavnik Srbije je izrazil svojo obvezo do tega procesa in tudi povdaril, da se še naprej prizadevajo za izvajanje poročil komisije, vendar pa je pred to državo še veliko dela. Gospod pročevalec je povdaril, katera so pomembna področja vladavina prava, neodvisno pravosodje in sodstvo, boj proti organiziranemu kriminalu, svoboda medijev, eh, vzpostavitev demokracije in dobri sosedski odnosi. Rad bi povdaril, da moramo od Srbije zahtevati, zahtevati doseganje visokih meril in radi bi videli konkretne rezultate. Še posebej na področju reform pravosodja, javne uprave in pa tudi, kar zadeva učinkovitost parlamenta, ki mora učinkovito izvajati nadzorno vlogo nad vlado. To velja tudi za medije in tudi za boj proti proti korupciji in organiziranem kriminalu. Radi bi videli, da se srpska vlada še bolj osredotoči na ta področja. Tak želeli bi tudi, da Srbija hitreje uskladi svojo zunanjo in varnostno politiko naši. Radi bi videli tudi več prizadeva na področju približevanja Evropski uniji, kar zadeva tekmovanje z drugimi velesilami v regiji. Treba je tudi normalizirati odnose s Kosovom. In gospod El, McAllister ima prav, da je treba še naprej izvajati dosežene sporazume z obeh strani. Srbija je na pravi poti, opravila je velik napredek na področju integracije in tudi na področju spojmanja obvez in izvanja reform. Srbija si mora še bolj prizadevati za ozaveščanje državljanov glede praktičnih rezultatov in posledic evropske integracije. Najlepša hvala, Edvard Kukan. Najlepša hvala, da ste predsedovali na seji skupni seji z našimi srbskimi kolegi. Spoštovani kolegi, sedaj pa bom predal besedo vam. Predlagam, da to točko zaključimo ob pol dvanajstih, pa imamo še točki v zvezi s Kosovom in Albanijo. Zato vas prosim, da se držite omejitve časa dveh minut, če je možno. Prvi ima besedo gospod Fleckenstein iz skupine SD, vendar ga ne vidim, ga ni tu. Mhm. Mogoče se bo še vrnil. Skupina IKR ni prosila za besedo, sedaj pa Alde, Ivo Feigl. Najlepša hvala. Najprej bi rad povdaril, da smo zelo skrbno pripravili poročilo, zato čestitam našemu poročevalcu oziroma predsedniku odbora. Rad bi vam sporočil, da bo naša skupina vložila vrsto predlogov sprememb. Srpska vlada in srpske oblasti morajo vedeti, da jih ne vabimo na zabavo, ampak da morajo izpolniti stroga merila Evropske unije. Na veliko področjih se to ni zgodilo, kot eh, so področji medijev, pravosodstva, boja proti organiziranemu kriminalu. Naj vam podam nekaj podatkov s tem v zvezi, ki sem jih eh, prejel od predstavnikov neodvisnih civilnih organizacij. Od leta 2012 je prišlo do 81 umorov, ki jih je povzročila mafija. Samo tri primere so uspešno rešili. rad bi tudi prispeval k oblikovanju besedila o prilaganju zonanje politike Evropski uniji, še posebej, ko gre za vprašanje pretesnega prijateljstva z Rusijo. Pomembno pa je tudi vprašanje svobode medijev. Ni dovolj, da samo podarimo, da ni prišlo do napredka, ampak gre za pereč problem v Srbiji in to je treba podariti tudi v našem poročilu in v naših razpravah. Da zaključim, seveda Vsi želimo, da bi Srbija upravila napredek, da postane članica Evropske unije. Gre namreč za pomembno državo in za pomembno partnerico Evropske unije. Najlepša hvala Ivo Weigl. Sedaj damo besedo pržancem senci zelenih Igor Šoltes. Najlepša hvala za besedo. Tudi sam bi se rad eh, zahvalil poročevalcu za pripravo tega poročila to poročilo je uravnoteženo, vključuje najpomembnejša področja, ki jih je treba povdariti. Strinjam se, da je Srbija na pravi poti proti, oziroma naproti integracije e, v Evropski uniji in pravila je napredek na več poglavjih, kot je že povedal gospod e, poročevalec je bil napredek stvari na področju delujočega tržnega gospodarstva, kar zagotavlja gospodarsko stabilnost in eh, rast tega trga. Kar zadeva boj proti korupciji in okriznemu kriminalu, tukaj je še vedno veliko prostora za izboljšave. Glede na podatke in informacije, ki smo jih dobili od civilne družbe nevladnih organizacij, ni prišlo do velikega napredka oziroma, na pom oziroma eh, do pomankanja napredka na področju svobode medijev. Še vedno se grozi novinarjem, kar ni spremljivo. Strinjam se tudi z gospodom poročevalcem, da mora Srbija pospešiti izvajanje reform na področju vladavine prava, neodvisnega sodstva kar je izredno pomembno za doseganje transparentnosti in neodvisnega delovanja države in ustanov, v katere eh, lahko verjamejo in jim zaupajo tudi državljani. Omeniti je treba tudi odnose med Srbijo in Kosovom. Veselim se že nadaljevanja dialoga med Beogradom in Prištino. Dialog in pogajanja morajo pripeljati do sprejemljivega sporazuma za obe strani. Upam, da bomo v naslednjih tednih videli napredek tudi na tem področju. Kot član skupine zelenih bi si želel več poudarka glede okoljskih vprašanj, kjer lahko tudi dosežemo več napredka. Veselim se že dobrega sodelovanja s poročevalcem in tudi z drugimi poročevalci v Senci. Hvala. Hvala lepa, Igor Šoltes, za skupino FTD, gospod Kastaldo. Hvala, gospod eh, predsednik, hvala tudi za odlično delo pri tem poročilu. Torej, Srbija se pripravlja skupaj s Črnogoro na eh, vstop v Evropsko unijo, vendar ta postopek mora temeljiti predvsem na napredku posameznih držav na tej poti. Eh, more for more in less for less mora biti načelo. 2014, eh, od 2014 naprej so odprli 12, 14 poglavij in dve poglavji ste zaključeni. To je seveda kar pomemben napredek. napredek. Komisija je v svojem dokumentu v zvezi z eh, nadaljno širitvijo Evropske unije tudi izpostavila svoje glavne cilje. Gre seveda za bolj, boljšo vključitev tudi civilne družbe in potrebno je povečati preglednost, eh, potem boj proti korupcijo, potem treba je spremeniti um, kazenski zakonik in razen tega je treba eh, preganjati tudi um, storilce kaznivih dejanj v zvezi z vojno in razen tega gre za varstvo manjšin, naprimer za Rome. Treba je tudi opozoriti na to, da eh, je treba zagotoviti napredek pri svobodi izražanja pripravljajo novo strategijo za medije, eh, ki bi lahko zagotovila bolj pluralističen vključujoč pristop, kar zadeva odnose Srbije s eh, sosednjimi državami za vzpostavitev stabilnih odnosov in za regionalno sodelovanje. Zadovoljni smo nad eh, poskusi normalizacije odnosov s Kosovom. Predsednik Vučić je vzpostavil notranji dialog dialog s Kosovom in to naj bi privedlo do um, nadaljnega napredka, pri čemer si želimo seveda zavezujoč dogovor in to je pomembno za stabilizacijo cele regije in za konsolid konsolidacijo um, pristopnega procesa. Želim povedati tudi nekaj o Rusiji. Ko želimo od Srbije, da prilagodi zunanjo politiko Evropski uniji, to um, ne pomeni, da morajo odločati se med nami ali Rusiji. Treba je upoštevati seveda tudi tradicionalne vezi eh, Srbije z Rusijo in eh, zato je treba uporabiti tudi eh, to ehm, priložnost, da je Srbija tudi neke vrste most z Rusijo. Ehm, Na vsak način bom še naprej odločno uh, se zauzemal za pristop Srbije k Evropski uniji. You, Fabio Najlepša hvala, Fabio Castaldo. Sedaj pa damo besedo preostalim kolegom. Najprej skupine LS, gospod Denim. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Eh, rad bi vam najprej čestital za upravljeno delo. Dobili smo zelo uravnoteženo poročilo. Rad bi podal kratko pripombo in to je, da je bil Evropski parlament vedno za odpiranje po glavi in čeprav menim, da je članstvo odvisno od doseženega napredka, si želim, da bi odprli še več po glavi. Res je prišlo do zostanka pri 23. po glavju, vendar pa vidimo tudi pomankanje napredka glede eh, zakonodaje v zvezi z manjšinami manjšinskih eh, skupnosti. Vidimo, da sedaj parlament namerava glasovati o tem. To je bistven del 23. poglavja pravice nacionalnih manjšin so zelo pomembne za to regijo in za sosednje države. Zato menim, da je prišlo do napredka pri 23. poglavju, kar je treba upoštevati tudi v svetu, ko se bo ta odločal o odprtju novih poglavi. Najlepša hvala, gospod Deli. Sedaj pa ima besedo gospod Fleckenstein v imenu skupine SD. Dogovorili smo se za omejitev dveh minut. Ne potrebujem eh, toliko časa. Pripravili ste odlično poročilo, gospod predsednik, in strinjamo ste s tem, kar ste zapisali. Popolnoma jasno je, da je treba opraviti še veliko dela na področju vladavine prava. Nihče ne dvomi v to. Po drugi strani pa je treba podariti tudi dosežen napredek. tudi dejavnik stabilnosti v tej regiji je zelo pomemben. Rad bi izrabil to priložnost, da je treba vedeti, kako zelo pomembni so odnosi med Belgradom in Prištino za celotno regijo. Vendar pa moramo biti previdni, da ne podpišemo kopice dokumentov, ki jih potem ne izvajamo. To ni samo zadeva vlade v Beogradu, ampak tudi v Prištini in zato moramo to poudariti. Tudi sam menim, da lahko odpremo nova poglavja naslednji teden. Glede tega imamo jasno stališče. Videli pa bomo, kako se bo odločil svet naslednji teden. Najlepša hvala, Knud Fleckenstein. Sedaj pa damo besedo naslednjemu govorniku iz skupine LS, Kristjan Preda. Hvala najprej čestitke k poročilu in ni presenečenje, da eh, ocenjujem eh, poročilo kot dobro, opozarja pa tudi na izzive, ki so še številni in kolegi se že opozorili na to na splošno razmišljam predvsem na izvajanje reform, pa tudi na napredek, eh, ki se pričakuje od Srbije pri pravni državi, pri boju proti korupciji ali pri svobodi medijev. Eh, Dil je že preciziral, da je treba storiti tudi še nekaj, kar zadeva pravice manjšin, izobraževanje jezik in tako naprej in druge storitve. Srbija se angažira za reforme, ampak lahko bi jih seveda tudi še pospošila. Evropa pa mora pomagati Srbiji pri tem. In do konca bolgarskega predsedstva bi lahko odprli več kot dve poglavji. Vem, da so Srbi pripravljeni za več kot dve poglavji in mislim, da moramo z naše strani storiti vse, da tudi svet prepričamo o tem, da odpre več poglavij. Hvala. Najlepša hvala, Kristjan. Sedaj pa damo besedo Dubravki Švica. Najlepša hvala, David. Najprej bi ti rada čestitala za to poročilo, ki je zelo uravnoteženo. Popolnoma se strinjam glede tega, kar ste dejali na začetku. Pri pristopu ne gre za datum pristopa, ampak za dosežek. Opravljen je bil napredek na področju delovanja tržnega gospodarstva, vendar pa je treba opraviti še veliko dela, treba je prestrukturirati državna podjetja doseči stabilno gospodarsko rast in pozdravljam tudi akcijski načrt za priznavanje pravic nacionalnih maštin, manjšin. Tukaj povdarjam predvsem vprašanje Vojvodine. Podariti je treba tudi normalizacijo odnosov s Kosovom. Na tem področju je treba nadaljevati z delom in tudi pospešiti delo. Še za konec bi rada dejala, da mislim, da Srbija še ni v stanju, da prilagodi svojo zonanjo varnostno politiko evropski. Tukaj moramo biti zelo previdni. Srbija je ključni akter za vzdrževanje miru v tej regiji in tudi to je treba povdariti tudi v tem poročilu to je treba razumeti. Ti odnosi z Rusijo, eh, vemo, kako gre pri tej zadevi, vemo, da se svet spreminja, vendar pa jih želimo na naši strani. Najlepša hvala, gospod Sovko. Gospa Sovko. Sorry, Emma. Se opravičujem, malce sem bila zmedena. Rada bi vam čestitala za vaše poročilo in dodala še nekaj v zvezi s eh, migranskim vprašanjem imamo veliko težavo z mejnimi državami, predvsem z Bosno in Hercegovino, ki prejema ogromno število migrantov. To je treba povdariti v tem poročilu. Treba jih je spodbujati pri opravljanju z migracijami, vendar pa morajo biti previdni pri vzpostavljanju brez eh, vizumskega režima z državami, odkot prihaja veliko migrantov. Najlepša hvala, sedaj pa še. Hvala, gospod predsednik, in, in čestitke k temu poročilu, ki je zelo dobro. Tri točke, zelo na kratko. Prva točka je mislim, da gremo preveč v podrobnosti, kar zadeva parlamentarno delo. Torej, preveč smo preskriptivni, kar zadeva eh, delovanje parlamenta v suvereni državi. Tudi nam bi se lahko kaj očitalo. Potem druga stvar, svoboda izražanja, neodvisnost medijev. Vsi se strinjamo, da gre tu za ključna načela pravne države, ki so posebnega pomena in to je dobro tudi izpostavljeno v poročilu. Vendar ena točka, ki velja ne samo za Srbijo in za številne druge države tudi in sicer, da menimo, da je neodvisnost medijev, da se šteje samo na kot neodvisnost napram vladi, oblasti, ampak gre tudi za neodvisnost napram um, skupinam za pritisk, oligarhom in tako naprej. In pozdravljam um, stavek v poročilu, da uh, je treba zagotoviti um, preglednost nad lastništvom v teh medijih, kajti v teh medijih imamo deloma vladne organe, ki um, imajo svobodo izražanja, ki jo celo uh, tudi e, izkoriščajo, predvsem izrabljajo napram predvsem Evropski uniji in tudi poročevalec to vidi, ve, ampak to so neodvisni mediji. In tretja točka, pridružujem se temu, kar je povedal gospod Castaldo in tudi Dubrovka o eh, uskladitvi eh, z zunanjo politiko Evropske unije, ko vidim, kako določene države članice eh, si jimljajo eh, tudi veliko manevrskega prostora v odnosih z Rusijo, ne moremo eh, več zahtevati od uh, Srbije. To je na vsak način eh, tudi nekaj posebnega med odnosi z EU in Rusijo in nisem za to, da bi se od Srbije um, glede tega zahtevalo več kot od drugih. Merci, Arno Danžon. And now I would like to give... Najlepša hvala, Arno Danžon. Sedaj pa dobi besedo gospa Ruiz Calavera iz generalnega direktorata NIR. Najlepša hvala, gospod McAllister, za odlično poročilo. To poročilo zajema naše ugotovitve glede napredka Srbije. Srbija je vključena v evropsko perspektivo in eh, upam, da bomo kmalo odprli nova poglavja. Treba je povdariti hitrost pogajan Srbijo, ki ni samo odvisna od tehnične ravni doseganja meril v poglavjih, ampak je odvisna tudi od zmogljivosti Srbije glede napredka pri zagotavljanju neodvisnosti pravosodja, vladavine prava in odnosov s Kosovom. Treba je pogledati, kakšni dosežki so bili narejeni v praksi in med temi dosežki ste omenili svoboda medijev, zaščita manjšin in vsega boj proti korupciji. Maja na našem obisku smo to povdarili in podariti je treba tudi nadzorno vlogo parlamenta, kar ste povdarili tudi na skupni parlamentarni skupščini. Komisija in parlament skupaj lahko dosežeta veliko pri ohranjanju parlamenta širitvenega procesa, ki je odvisen od dosežkov in da spodbujamo Srbijo na tej poti. Rada bi povdarila, kako zelo pomembna je komunikacija. Komunikacija glede koristi evropske integracije za državljane. Upam, da bo Srbija ohranila proevropsko naravnanost, kajti njihova družba se bo sama morala odločiti o končni usodi Srbije. Najlepša hvala za upravljeno delo. Hvala, gospa Rojs Kalbalera. Ali želi še kdo besedo? Če ne, se vam prisrčno zahvaljujem za prispevke, za pripombe in se veselim nadaljnega skupnega dela na tem poročilu in na tem besedilu. Rok za vložitev predlogov sprememb je 30. august ob 11. uri, se pravi, da imate cele poletne počitnice eh, časa za pripravo predlogov sprememb upam, da bomo 27. septembra drugič razpravljali o tem poročilu v AFET-u, pa glasovali oktobra na plenarnem zasedanju novembra. Sedaj pa sledi desetega, deseta točka. Sedem minut smo že nadoknadili poročilo komisije o Kosovu za leto 2018. Veliko veselje mi je, da lahko dam besedo našemu poročevalcu Igorju Šoltesu gospod predsedujoči hvala za eh, besedo pri pripravi tega eh, poročila vnaprej tako kot sva sem seveda želel biti čim bolj realen in izpostaviti tiste ključne teme za katere se mi zdi da so za Kosovo in napredek države najbolj pomembne žal eh, sem bil z dolžino teksta zelo omejen zato je tu notri samo nekaj poudarkov, ki pa bodo gotovo potem dopolnjeni še z vašimi in našimi amadmaji. Eh, uvodoma samo toliko, da eh, je na mestu ugotovitev, da je Kosovo v preteklem obdobju naredilo določen napredek, ki bi bil lahko seveda tudi večji, eh, kot se realno je, Razlogi so se mnogoplasni, nekaj jih je gotovo v tem, da so politične skupine v parlamentu razdeljene tako, da težko dosegajo konsenzus. Hkrati je problem v, tudi v medsebojni komunikaciji v, v določenem delu. Je pa kljub temu bilo sprejeto število zakonov, ki grejo v smeri Eh, približevanja evropskim integracijam in mislim, da je to eh, zelo pomembno. Tisto, kar se je zgodilo v eh, preteklem obdobju in gre izpostaviti, je predvsem ta velik korak, ki se je napravil v zvezi z ratifikacijo meje s Črnogoro, ki je bil eden od pomembnih pogojev za vizno liberalizacijo na Kosovo, ker vizna liberalizacija je v tem trenutku izjemnega pomena, glede tudi na to, da je Kosovo edina skupnost, ki na Zahodnem Balkanu, katere državljane, državljani ne morejo prosto potovati znotraj eh, Evropske unije. Mislim, da eh, mora na tem delu tudi eh, Evropski parlament oziroma Evropska skupnost kot zanesljiv partner ob izpolnitvi zahtevanih pogojev seveda tudi čim prej pristopiti k Eh, vizni liberalizaciji. Eh, upam, da eh, bo ta volja prisotna tudi pri predstavnikih v svetu in da bo do tega seveda čimprej prišlo. V poročilu omenjam tudi problematiko korupcije in organiziranega kriminala, ki je še vedno del in proces, ki se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Mislim, da tukaj je potrebno še kar nekaj eh, napora, da se tveganja, predvsem tudi za taka ravnanja, eh, znižajo. Problem je seveda tudi v eh, vplivu politike na sodstvo javne uprave v državnih službah, Eh, je pa seveda napredek narejen in to je tudi izpostavljeno na področju vodenja eh, evidence o preiskovanju in pregona korupcije na visoki ravni. In tu je ključnega pomena tudi sodelovanje med sodstvom, policijo, med kosovskimi in tudi srbskimi avtoritetami in tudi v tem delu seveda pričakujemo, da bo tudi ta uboj gospoda Eh, Ivanoviča razrešen v čimprejšnjem času. Obenem seveda tudi eh, menimo, da je treba izpostaviti to, kar sem del omenil tudi v reportu za Srbijo, da si seveda želimo normalizacijo odnosov med Beogradom in Prišino in da se bo dialog čimprej seveda nadaljeval in s tem eh, približal tistemu pomembnemu eh, delu, to je, da obe strani tudi izpolnita eh, zaveze in pa določila tega dialoga, da bi potem lahko naredili tudi pomemben korak naprej. Pomembno je, da se ta dialog odvija na transparenten in odprt način, zlasti zato, ker je prav, da se po eni strani tudi eh, kosovski parlament seznanja se z napredkom in pa hkrati uvirami na tem področju in s tem tudi uh, dajo avtorizacijo ali pa podporo uh, eh, nadaljnim korakom. Uh, na koncu bi želel izpostaviti tudi uh, problematiko, ki ni nepomembna tudi za Kosovo, to je okoljevarstvena problematika ki smo jim v letošnjem poročilu namenili kar nekaj eh, besed. Zlasti je bilo že velikrat upozorjeno na problematiko kakovosti in osnaženosti zraka v Prištini, ki je eh, ki pomembno zaznamuje tudi zdravstveno sliko ljudi v, v, v Prištini. Vse to seveda pa je posledica tudi energetskega stanja na Kosovo, ker eh, ravno Kosovo A elektrarna je ena od največjih onesnaževalcev v regiji, zato je tukaj potrebna ustrezna rešitev in mislim, da tukaj tudi Evropska unija lahko naredi eh, svoj del glede pomoči, ker eh, energetski program in pa energetska prenova je nujna za to, da se izboljša tudi kvaliteta življenja na Kosovu. Toliko na kratko, pripričan sem, da bodo tudi kolegi poročevalci v senci dali eh, pomembne in pa eh, koristne amadmaje v tem delu in da lahko pričakujemo seveda dobro in kvalitetno poročilo. Hvala. Thank you, Igor Hvala, Igor Šoltes, za to predstavitev. Besedi, besedo naj bi dobil Picula, ki je predsednik delegacije za Kosovo in Črnogoro, ki pa ga tu ni, zato dobijo besedo predstavniki posameznih političnih skupin, najprej gospod Preda za ELS. Hvala, gospod predsednik, želim se zahvaliti kolegu Šoltesu za to poročilo. Malo sem presenečen, da v tej prvi različici vidim da se ne ominja, da pet držav članic ni priznalo Kosova. E, to je pet od 28, ampak kljub temu je to treba spoštovati. E, in to je praksa v Evropski uniji in sicer, da se priznajo tudi e, razlike v priznavanju te države. Potem sem malo tudi presenečen nad tem, da se ne omenja uporaba sozivca, ki je zelo razširjen. Um, govoril sem s predstavnikom um, Evropskega parlamenta v Prištini o tem in mislim, da mora parlament um, tudi nekaj povedati o tem potem, kar zadeva dialog Priština-Beograd. Eh, to je treba povedati, da si zelo veliko pričakujemo od eh, sporazuma. Ehm, in sicer gre predvsem to tudi za vlogo srpske teritorijalne skupnosti In to naj bi tudi omogočilo, da se deblokira ta situacija. Mislim, da je treba se tega eh, dialoga lotiti zelo pozitivno. In, in eh, to bo vplivalo verjetno tudi na tiste države, ki še niso priznale Kosova, da mogoče spremenijo svoje mnenje. Hvala, Kristjan Prida. Gospod Pancer je na vrsti naslednji. Hvala. Želim se zahvaliti poročevalcu. Mislim, da je eh, Kosovo sestavni del strategije za Zahodni Balkan in ti, eh, to strategijo moramo izvajati. Um, in um, v Kosovo vidimo tudi protislovja te evropske strategije. Nemško tolmačenje očitno ne dela. Hm. Bom še enkrat začel. Torej, rekel sem, da je Kosovo sestavni del eh, strategije za Zahodni Balkan, vendar obenem je to tudi termometer, ki kaže na protislovja te strategije. Eh, te evropske strategije. Če minim, naprimer, na širitev, govorili smo o Srbiji, ampak moramo izbrati, ali eh, bomo imeli politiko, ki bo vodila do te širitve, ampak ne moremo imeti ne širitve in obenem na drugi strani zagotoviti, da ne bo tujega vpliva na um, Balkanu, naprimer strani Rusije ali Turčije. In druga stvar, Um, in gospod pride je opozoril na to, da pet držav ni priznalo Kosova in to se mi ne zdi dobro izhodišče za bi zato, da bi se ta proces za Zahodni Balkan v celoti lahko razvijal. Vendar menim, da obstaja tudi resen problem, kar zadeva predvsem fragmentacijo in politično polarizacijo, ki je negativno vplivala tudi na vlogo eh, parlamenta in je vplivalo tudi na učinkovitost ali neučinkovitost vlade. Torej, tudi jaz želim opozoriti na to, da so, je bil uporabljen sozivec tudi strani poslancev in to. Mm, eh, To je treba na vsak način zelo jasno eh, tudi obsoditi potim um, ratifikacija uh, sporazuma o meji z Črnogoro, vendar pravosodni sistem in boj proti korupciji, to je treba uh, voditi bolj odločno in uh, z večjo močjo. Predvsem je treba zagotoviti tudi boj proti pranju denarja. In ustrezna zakonodaja mora biti prilagojena evropskemu pravu in mednarodnemu pravu. Potem pa še eno poglavje, ki se nanaša na človekove pravice. Res je, da obstaja pravni okvir za um, um, izvajanje evropskih standardov, vendar gre predvsem za um, področje, udejanjanja in tu zelo zaostajajo. Potem tudi, kar zadeva svobodo izražanja in svobodo tiska, zaostajajo. In razen tega gre še za normalizacijo odnosov s Srbijo, Kosovo je ostal v tem dialogu, vendar treba je eh, se še bolj angažirati. In želim povdariti, da Eh, ker se pripravlja tudi poročilo za Srbijo. Vprašanje Srbije je zelo tesno povezano s kosovskim vprašanjem. Ne moremo um, si predstavljati širitve za, na Srbijo in Kosovo ob, stane, obstra, bi ostal ob strani. Torej, to je resen problem. Hvala lepa. Gospod Panceri, kolegice in kolegi, želim vas obvestiti, da smo prejeli odgovor eh, službe za zunanje delovanje v zvezi z dnevnim redom, lahko bi imeli jutri dodatno točko na dnevnem redu 18a in sicer situacija v Kišonovu in sicer po eh, eh, po izmenjavi mnen z unanim ministrom Katarja. Katarja, ali se s tem strinjate? Ni možno, da bi predstavnik službe za zunanje delovanje prišel danes, jutri pa mm, bi to bilo možno, okrog 10.30 ure jutri. Sekretarjat skupine bo obvestil vse um, člane odbora o tem. Sedaj pa se vračamo na Eh, poročilo o Kosovu in naslednji je z eh, Alden na vrsti gospod Weigl. I would, I, I, excuse me, uh, chair, I would like... Želim dati besedo kolegici. Kolegica bo govorila o tem. Hvala. Najprej se želim zahvaliti in čestitati poročevalcu za zelo dobro poročilo. Za Alde je osnutek poročila odlična osnova, vendar želimo vključiti še dodatne točke in tudi realnosti. Mislim, da je treba um, posvetiti večno pozornost pravicam LGBT-jev in um, enakopravnosti obeh spolov, torej gre za eh, participacijo žensk za druga vprašanja in v, v povezavi z EU-LEX mislim, da bi lahko šli bolj v podrobnost, ko gre za nov mandat in za pot naprej, kar zadeva izobraževanje, treba posvetiti večjo pozornost pri zadevanjem proti segregaciji in diskriminaciji. Eh, potem eh, zdravstvena oskrba gre predvsem tudi za kakovost teh storitev in kar zadeva ekonomijo, bi želila večjo pozornost posvetiti MSP-jem. Razen tega je treba upoštevati. Um, um, predvsem tudi, da se širi desno, desno retorika in da je tudi vedno več nacionalizma in da potrebujemo kulturne projekte. In mislim, da je treba dodati tudi točke, kjer je Kosovo naredil napredek. Naprimer, e, napredek na področju svobodnega gibanja e, storitev in dobrin into the tedy neregulirane ne, ne, ne eh, legalnih migracijah. Vse to bomo pripravili eh, kot za predloge sprememb. Hvala. Naslednji je gospod Epitedejus iz vrst eh, samostojnih poslancev. Hvala, gospod predsednik poročilo o napredku integracije v EU, torej vemo, katere probleme je treba rešiti, da bo ta država se nekoč lahko pridružila EU. To, na kar želim opozoriti, je, da pristop države k EU ne more temeljiti na osnovi neke politi nekih političnih emocij, temveč na osnovi potreb. Eh, Kosovo polje je eh, torej Kosovo, če bo postala članica EU, bo to vodilo do številnih problemov. Eh, Kosovo je nastal tako, da se je en del odcepil od Srbije. Kosovo polje je zibelka srpske kulture, to vemo, in zato so težave pri pogovorih z Beogradom. Po drugi strani smo slišali, da nekatere države niso priznale Kosova in to je tudi logično, kajti način, kako je nastala država, vodi do tega, da obstaja nevarnost, da bi iz tega nastal fet accompli tudi za druge države. In zato eh, je treba razmisliti, kaj mora storiti Kosovo, da bi se ga lahko vključilo v EU, ne da bi v prihodnje prihajalo do težav. Kaj ti Kosovo že se želi že sedaj zavezništvo z Albanijo in to bo vodilo do večjih splošnih problemov v tej regiji. Dejstvo, da se želi Albanija še naprej širiti, to dejstvo je treba upoštevati in moramo biti previdni. In zato moramo e, torej, korak za korakom približati Kosovo Evropski uniji. Hvala lepa. Naslednja na vrsti Dubrovka Šujca. Hvala, David mislim, da sta dva ključna problema. Najprej hvala um, Šoltesu za, ta, za to poročilo o napredku, ta osnutek, ki pa ga je treba dopolniti. Mislim, da sta dva ključna problema, ko govorimo o Kosovo. Pet držav članic ni priznalo Kosova, to je naš problem. In drugi problem, da so tesne povezave med pristopom Srbije in Kosova. Brez izboljšanja dialoga, brez normalizacije odnosov se ne bo zgodilo nič. E, torej, ti dve točki sta zelo pomembni in to, kar pogrišam v poročilu je, da sicer govorite o mostu pri Mitrovici, niste pa govorili o srpskih teritorijalnih skupnostih na severu Kosova. V poročilu to ni omenjeno in to je treba omeniti. Eh, potem pozdravljam eh, določitev meje s Črnogoro, ampak brez vizne liberalizacije eh, to ne bo kaj dosti pomagalo. Zato je tudi dobro, kar omenjate v zvezi z vizno liberalizacijo, vendar je treba z naše strani pričakovati nekaj predlogov sprememb. Hvala Dubrovka, Knut Flickenstein. Gospod Pencer je za našo skupino pravzaprav povedal že skoraj vse. Želim samo še bolj jasno formulirati eno točko, eh, bolj jasno, kot so to storili govorniki pred mano. Um, za Kosovo in tudi za druge države Zahodnega Balkana velja, da moramo ostati verodostojni kot EU. Če želimo ostati verodostojni do Kosova, če želimo, da bi tam eh, prišlo do več reform, katerim pozivamo, potem moramo tudi mi opraviti svojo domačo nalogo in ostati verodostojni. In sem sodi, ker smo jasno definirali, kakšne pogoje, morajo te države izpolniti za vizno liberalizacijo in zato mora sedaj priti do vizne liberalizacije. To je edina država, ki nima možnosti, eh, kot državljani, nimajo možnosti, da svobodno potujejo in vedno smo, nekaj, smo še kaj dodali in zadnjič smo rekli, da sedaj pa treba rešiti še mejno vprašanje z Črnogoro. To so sedaj rešili in to je bilo boliče in zato ni nobenega razloga, da v tem poletju svet ne bi poslal zelo jasnega signala, da bo do te liberalizacije vizumov prišlo. Hvala, Knut Fleckenstein. Trije so se še prijavili za razpravo. Ivo Weigl, Edward Kugan in gospod Boštinaru še kdo? Ivo Vajgl, prosim. Tudi jaz bom zaposlil prevajalce za slovenski jezik, pa vas prosim, da uporabite tehniko. Moja kolegica eh, Vautman si je povedala v bistvu najbolj bistvene stvari, ki zanimajo na, mojo skupino in to je gospodarska konsolidacija Kosova kot bodočega partnerja v Evropski uniji. Eh, veliko govorcev pred menoj je poudarilo, da od odnosa Srbije in do Kosova in uspešnosti Eh, dialoga o normalizaciji zavisi tako evropska perspektiva Srbije kot tudi evropska perspektiva Kosova. Ampak danes govorimo o evropski perspektivi Kosova. Mislim, da je zelo pomembno, da ta del eh, bivše Jugoslavije zadrži realno perspektivo vključitve v Evropsko unijo. Eh, v poročilu je precej ugotovitev, da je dosežen na posameznih področjih relativen ali pa zapažen, ampak mogoče ne zadosten napredek. Seveda moramo razumeti, da je bilo Kosovo najbolj nerazvit del bivše skupne države in je težko doseči eh, velike premike v kratkem času. Kljub temu pa mislim, da je prav, da opozorimo na neko stvar. Eh, Kosovo je treba respektirati. Eh, respektirati ga je treba tudi iz Beograda in v bilateralnih odnosih Srbije z Kosovo. Eh, večkrat slišimo, da so incidenti, ki se dogajajo med obema eh, državama, predvsem na ali pa izključno na tleh Kosova. To je res, ampak res je tudi, da v njih sodelujejo najbolj pogosto Eh, ljudje, politiki in drugi, ki prihajajo iz Srbije in inscenirajo težave na Kosovom, ne respektirajo eh, lokalnih oblasti, lokalne policije in, in, in, eh, in pravil dobrega sosedstva. Na koncu bi rekel samo še to, da težko razumem stališča Španije in njene rezerve do evropske perspektive Kosova, in eh, njenih poskusov, da preslikava svoje težave, ki jih ima doma v odnosih z eh, Katalonijo in Baskijo, na Kosovo in na evropsko perspektivo in našo skupno politiko do vključitva Kosova v Evropsko unijo. Hvala lepa. Hvala Ivo. Edvard Kukan. Hvala, gospod predsednik. Nekaj pripomb. Hvala Igorju Šoltesu za eh, to, da je pripravil dobro poročilo in da je vključil pravzaprav bistvo, eh, kaj ti pravzaprav ima Kosovo za sabo zelo turbulentno leto. Eh, ni vprašanje. Seveda, bil je določen napredek, ampak jaz bi si bil pričakoval več. Jaz bi si pričakoval več od eh, političnih voditeljev na Kosovo. Moramo mm, videti predanost eh, procesu reform, predvsem kar zadeva vladavino zakonov in boj proti korupciji. Nihče ni omenil, politični voditelji morajo demonstrirati nedvoumno um, um, torej, um, ehm, zauzemanje tudi za posebne, um, posebna sodišča. Torej, um, Um, mislim, da je e, slabo, da nismo, da Kosovo in tudi Evropska unija ni, e, sta sprejeli neke skupne izjave o tem. Po drugi strani želim čestitati Kosovu za um, konstruktivne bilateralne odnose, pr, pa tudi za demarkacijo meje z Črnogoro. In treba je treba, treba je priznati, da si prizadivajo tudi za uskladitev zunanjo in varnostno politiko. EU moramo biti objektivni eh, do obih partnerjih, eh, ko govorimo o dialogu. Mogoče bi bilo dobro, če bi uporabili celo isto ubeseditev v resoluciji o Srbiji in Kosovu. Kaj ti drugače oba čutite, da smo krivični do njih? Srbi se pritožujejo, da krivimo samo uh, Um, Srbe uh, Kosov, na Kosovo pravijo isto, torej virodostojnost je uh, ogroženja in moramo jim res uh, pomagati. Seveda ni dvoma o priho evropski prihodnosti Kosova. Pa še zadnja pripomba. Ugotovil sem, da mnogi v zvezi s prihodnostjo Kosova uporabljal besedo upanja in mislim, da ni dovolj, če upamo, moramo biti bolj odločni, predvsem, ko od njih zahtevamo reforme. Hvala Edvard Kukon in sedaj še na koncu Viktor Boštinaru. Hvala gospod predsednik. Dva, dve pripombi, pri čemer izhajam iz tega, kar je povedal gospod Kukon v zvezi z upanjem. Eh, bolje je iti v Jeruzalem, ko gre samo za viro in za upanje. Ampak to, kar je jasno za obe strani in tudi za nas, da ni alternative, ni eh, nadomestka spravi med Bilgar, Biogradom in Prištino. Nobena od obeh strani ne more zanemariti tega dejavnika, ki blokira eh, pogajanja eh, in predvsem tudi blokira vključevanje. In zato je treba eh, to videti kot imperativ nadaljnega napredka. Strateško Zahodnega Balkana si ne moremo predstavljati, da bi bil eh, član, član e EU z neko črno luknjo na sredini. Tako ne more biti, to ne more biti nek izoliran otok, um, obdan z blokom EU. Um, čas pa seveda postaja velik problem za celo regijo, če ne bo napredka eh, tudi v našem pristopu do Kosova. In da poskusim odgovoriti gospodu Vajglu, pet, ki jih ne priznava, pet držav. Ne gre toliko za Kosovo. Mogoče to sploh nima nič skupnega z našimi odnosi s Kosovo. Kobom. E, teh pet držav ne priznava Kosova in to je povezano z načinom, kako ti države um, interpretirajo mednarodno pravo in določbo o samoodločbi in o odločbi cepitvi. In zato pozivam Evropsko komisijo, svet in tudi ta odbor, da razmislimo o tem, kakšne določbe, kakšna zagotovila lahko damo tem petim državam, ki ne priznavajo Kosova, da um, um, se ločijo od teh pomislekov. Torej, moja država Romunija nima nič skupnega s Kosovom, nimamo nobenih konfliktov, nobenih sporov, nobene konfrontacije. Pa je kljub temu moj predsednik pred kratkim predlagal, da lahko pomagamo v pogajanjih med obima stranima iz Prištine, pa smo dobili na to zelo negativen odziv. Ampak pomembno je, je se lotiti tega problema. E, treba je na vsak način e, rešiti to zadevo, da bodo tudi pogajanja stekla bolj gladko. In sedaj, e, gospod Rojc Kabaljera z e, generalnega direktorata. Hvala gospodu Šoltesu za zelo dober osnotek eh, resolucije, ki upošteva Eh, tudi ugotovitve poročila komisije 2018. Bili ste pred eh, kratkim na Kosovu in vaš obisk je bil tam dober sprijet, vid, dobro sprijet, vidimo um, pozitivne plati, več naložb, ratifikacija eh, o določitvi meje s Črnogoro, obenem pa vemo, da je eh, da se zelo počasi izvajo reforme, ki jih eh, zahtevamo in eh, eh, moramo spodbuditi Kosovo, da bodo zagotovili, da bo ta evropska reformna agenda izvajana bolj hitro in bolj učinkovito. Eh, naš interes je seveda, da se gospodarske reforme eh, da so uspešne in tu mora Kosovo preprečiti vse pobude, ki bi spodkopale kratko, srednje in dolgoročno makroekonomsko stabilnost. To si bomo eh, natančno ogledali, predvsem reforma javne uprave in tudi eh, reforma eh, pravne države. Protem, kar zadeva okolje, seveda um, je čist zrak pomemben za tiste, ki živijo v kosovskih mestih in zato s kosovskimi oblastmi um, razpravljamo o energetski politiki, ki bi vključevala um, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. Eh, kot dva pomembna dejavnika energetske mišanice. 10 milijonov um, smo namenili tudi energetske učinkovitosti, predvsem za izboljšanje energetske učinkovitosti javnih poslopi, kajti najboljša energija je tista, ki je sploh ne uporabiš. Strinjam se tudi s tem, kar je povedala gospod Vautman in sicer o pomeni kulture za ta za spravo in tudi za ekonomski razvoj. In zato smo svet za sodelovanje tudi prosili, da začne s pravim pilotnim projektom um, in da eh, se pripravi tudi ponudba, naprimer za tu, turizem okrog eh, turistične dediščine in da bi um, to naj bi spodbudilo eh, to, da bi ljudje več potovali tam in se spoznavali, predvsem pa tudi, da bi Evropejci obli, obiskali to državo in spoznali to kulturno dediščino. Eh, potem seveda normalizacija s Srbijo, eh, službe komisije eh, so bile na misiji na Kosovu in sedaj pripravljamo oceno, Eh, vsega, kar je povezano z liberalizacijo vizumov eh, in to je predvsem boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu in upam, da bo ta ocena čim prej eh, pripravljena. Hvala. Hvala lepa, gospodic Kalabera in Igor Šultes, ali želite povzeti razpravo? Hvala vsem kolegicam in kolegom, poročevalcem v senci in GD Nir za komentarje. Povedati želim le, da mi je bilo prostora malo, zato je bilo težko vključiti vse. Veselim pa se konstruktivnega sodelovanja in predlogov sprememb, s katerimi bomo izboljšali to poročilo. Samo še en stavek na koncu. Gospod Fleckenstein je izpostavil pomembne elemente. Če želi Evropska unija ostati zanesljiv partner v tem dialogu, potem moramo tudi mi izpolniti svoje zaveze. Zdaj je ključni trenutek za to, da Kosovo dobi liberalizacijo vizumskega režima. Hvala. Hvala, Igor Šoltes. Pomemben komentar ste dali. Mi smo poročevalci. In izjiv je naslednji. Prostora je malo, vedno nas kritizirajo. Lahko bi omenili to, lahko bi omenili tisto. Komisija sploh nima omejitev. Oni lahko pripravijo poročila 100, 200, 500 strani dolga. Mi pa ne moremo, zato moramo biti natančni in na koncu nas pač vedno kritizirajo, da nismo vsega natančno omenili dobro, kolegice in kolegi, časovnica za poročilo o Kosovu je enaka kot za Srbijo. To pomeni, da je rok za uložitev predlogov sprememb 30. august ob 11. Zdaj pa naslednja točka. Upam, da bomo končali do 12.30 poročilo komisije o Albaniji. Kar takoj dobi besedo Knut Fleckenstein. Izvolite, kolegice in kolegi. v nedeljo je Albanija že četrtič bila priznana kot država kandidatka. Govorimo o tem, da bi odprli pristopna pogajanja z Albanijo in jaz zelo pozdravljam to izjavo in podpiram to priporočilo v celoti. Hvaležen sem, da tega ne počne samo moja skupina, ampak tudi drugi kolegice in kolegi iz drugih skupin, iz ELS, IA, e iz ALDE, tudi iz vrst zelenih, če zdaj omenim samo tiste, ki mi najprej padajo na misel. V razpravah smo pokazali tudi, da se ne gremo strankarske politike tukaj. In dobro bi bilo, če bi to razumeli in ponovili tudi v Albaniji. Albanija si zasluži začetek pristopnih pogajanj, seveda si pa vsi moramo biti edini, da je še veliko manevrskega prostora za izboljšave, tako strani vlade, kot tudi nas. Za države Zahodnega Balkana velja, da je bilo narejenega kar nekaj napredka na področju reform, ki smo jih zahtevali. In to v zvezi z vsemi tako imenovanimi ključnimi prednostnimi nalogami. In Albanija izvaja zdaj tudi ambiciozno pravosodno reformo, ki gre še dlje od tega, kar je leta 2010 kot pogoj postavila komisija pogoj za odprtje pogajanj. Trenutna reforma je v teku, ne kažejo se samo prvi rezultati, ampak lahko vidimo, da se že pojavljajo tudi prvi odvračilni učinki in to je instrument za prihodnost. Reforma javne uprave teče, zdaj pa je treba uspehe izvajati tudi na lokalni ravni. Sprašujete se morda, zakaj izpostavljam reformo pravosodja? No, gre za zelo obsežno reformo, ki zahteva veliko politične volje in to kaže na velike evropske ambicije. To velja za celoten parlament, ne samo za vlado, vključno z takratno opozicijo. Torej, vsi v parlamentu so pri tem sodelovali. Izkušnje na področju reforme pravosodja so dober zgled tudi za druge. To pomeni, da to vpliva tudi na našo celovito strategijo za Zahodni Balkan. In ta reforma ima pozitiven učinek in tudi učinek preliva na druge ključne prednostne naloge, kajti dobro vemo, da je treba še veliko postoriti na področju boja proti korupciji, na področju boja proti organiziranemu kriminalu, ampak brez neodvisnega sodnega sistema bo ta boj težko biti. V poročilu sem poskusil izpostaviti tiste elemente, kjer bo treba še delati. Gre tudi za teritorijalne pravice, naprimer. Če želimo, da bi več podjetij ulagalo v Albanijo, potem moramo poskrbeti, da bo pripravljena ustrezna pravna podlaga za to, da se bo zagotovilo zaupanje. In Glede na to, da imam priložnost za to, želim povedati še nekaj, ko smo en teden pred zasedanjem sveta. Največje skupine v parlamentu so jasno izrazile stališče. Tudi komisija je jasno izrazila stališče. Zato prosimo svet, da ne bo uporabil besedičenja in leposlovja, Ne, namesto tega morajo biti jasni v zvezi z Albanijo, Makedonijo, v zvezi z liberalizacijo vizumskega režima za Kosovo in v zvezi z odprtjem določenih poglavi za Srbijo in tudi za Črno Goro. Hvala. Hvala, gospod Fleckenstein, za kratko predstavitev poročila o Albaniji. Zdaj pa kolegice in kolegi. Po mojem seznamu želijo besedo kolegi Kukan, Boštinaru, Šoltes, Hadži Đorđu, Sako Rafa, Epiti Deos. In to je vse. Šest vas je, predlagam, da vsak govori dve minuti. Najprej gospod Kukan, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala Knutu Fleckensteinu za to, da je pripravil dobro poročilo in uravnotežen pregled stanja v Albaniji. Povedati želim, da se strinjam, da bi morali zagotoviti datum za odprtje pogajen s to državo. Albanija je naredila napredek na področju integracij. Zelo pomembno je, da pomagamo državi v tem procesu, ne samo zato, ker je na kocki tudi naša verodostojnost dolga leta sem osebno sodeloval in bil vključen v politično življenje v tej države in povem vam lahko, da se je ozračje spremenilo. Še vedno je politične polarizacije veliko, ampak vidimo lahko, da je politična atmosfera bolj konstruktivna. Politične razprave so se vrnile v parlament in albanski državljani več zahtevajo od svojih poslancev. To je sprememba v dobro in pravo smer. Veliko govorimo o reformi pravosodja. To je poglobljena in robustna reforma, ki zahteva svoj čas. Zadeva ni preprosta. Izvajanje reform, ki so tako obsežne, pač zahteva svoj čas. Čestitati želim komisiji tukaj pa tudi Evropske službe za zunanje delovanje, zato ker so pomagali pri izvajanju reform. Mislim, da bi to morali omeniti, kajti res so opravili veliko dela. Albanijo čaka veliko dela, strinjam se z poročevalcem, ko govori o področjih, tukaj nimam kaj za dodati, na koncu pa še nekaj. Povedati želim, da je širitvena politika ki temelji na pogojevanju, dvosmerna cesta. To moramo upoštevati. Ne smemo postati talci politične volje. Če so pogoji izpolnjeni, moramo držati besedo. Drugače se bomo igrali z verodostojnostjo EU. To velja za Albanijo. Hvala. Hvala. Igor Šoltes, dve minuti. Uh, <clears throat> hvala za besedo. Tudi jaz se zahvaljujem poročevalcu za odlično pripravljen osnutek na šestih straneh. Strinjamo se z skoraj vsemi točkami, ampak samo en komentar v zvezi z 28. odstavkom. Pozdravljamo dejstvo, da bomo zdaj govorili o okoljski škodi zaradi gradnje elektrarne na reki na zaščitenem ozemlju. Ampak več kot 40 projektov se izvaja na zaščitenih območjih in to je nespremljivo. Mislim, da bi morali še enkrat izpostaviti potrebo potem, da se zaščiti reka Viosa, prav tako bi morali prekiniti izvajati vse projekte ob tej reki. Seveda, prizadevamo si za to, da bi uporabljali čim več obnovljivih virov energije, ampak v tej državi izvajajo zelo veliko projektov za krepitev energetskega sektorja. To so zanimivi projekti, tudi za javne banke, naprimer za EBRD in EIB, ampak banke ne bi smele vlagati v projekte na zaščitenih območjih ali v projekte, kjer ni naložb, ki bi pomagale zaščititi okolje in izboljšati socialni položaj ljudi. Hvala. Hvala, gospod Šoltes, gospod Hadži Đorđu. Gue, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospodu Fleckensteinu za upravljeno delo. Jaz sem poročevalec v Senci in mislim, da lahko z plodnim sodelovanjem pripravimo poročilo, ki bo pomagalo Albaniji. Napredek je bil dosežen, ampak čaka jih še kar nekaj dela, če želijo pospešiti pristop. Kopenhavnska merila so ključnega pomena in to velja za vsako državo, ki želi pristopiti Evropski uniji. Politični dialog, zdrava demokracija, spoštovanje različnih mnen in tudi zakonodaje ter postopkov je ključnega pomena. To so temelji vsake države članice EU. No, dogodki z decembra lani v parlamentu, prav gotovo ne koristijo in to se ne bi smelo zgoditi v nobeni državi, ki se želi pridružiti EU. Neodvisnost pravosodja je ključnega pomena. Okrepiti bi bilo treba boj proti trgovini z drogami, ljudi, z ljudmi in tudi proti organiziranemu kriminalu. Prav tako je treba zagotoviti neodvisnost medijev in novinarjev. In ne samo to, prav tako bi morali bolje spoštovati pravice manjšin. Ne sme biti izključevanje, ne sme biti diskriminacije. Zaščititi moramo lasninske pravice vseh, še posebej predstavnikov manjšin. Albanija bi morala sodelovati z sosedami in spoštovati svoje zaveze. Tako lahko poskušamo rešiti probleme, in vse morebitne ozemeljske zahteve do drugih sosednjih držav. K temu jih je pozval predsednik Juncker februarja. Upam, da bomo z predlogi sprememb skupaj poskrbeli, da bo besedilo še boljše. Hvala. Hvala, zdaj pa gospod Epitideos. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. svet odloča o tem, ali se bodo začela pristopna pogajanja in upoštevati bi morali določene elemente in pogoje, ki so v poročilu in ki so jih izpostavili kolegice in kolegi. Posvetiti se želim naslednjemu. V Albaniji je veliko kršitev človekovih pravic tudi proti predstavnikom grške manjšine in grška manjšina je tam največja manjšina. Veliko je takšnih kršitev, vključno z pravico do lastnine. Obstajajo poskusi, da bi jih ogoljufali. Jemlje se zemlišča grškim lasnikom, še posebej ob obali zemljišča se potem prodajo tujim konzorcijem ali pa baronom organiziranega kriminala. Pa še nekaj, Albanija ima ekspanzionistične zahteve do drugih držav. Tudi če bomo vsa ostala vprašanja rešili, je treba rešiti tudi to. Če nam bo to uspelo, bi lahko Albanija nekoč pristopila EU. Hvala. Hvala lepa, gospod Boštinaru, za dve minuti. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, spomnite se, kje smo začeli leta 2014, ko smo govorili o Albaniji. Spomnite se, kako kontroverzne so bile razprave o Albaniji in kakšen je bil boj med dvema taboroma, med socialisti in ALS. Zdaj pa se zdi, da je Knut pripravil precej sprejemljivo poročilo, sprejemljivo za obe strani. Gre za poročilo o napredku Albanije. Albanci bi morali biti na to ponosni, zato se strinjam s tem in to v celoti, da svet ponudi datum za začetek pogajanj z Albanijo. Lepo bi bilo, če bi Albanijo uskladili z našo skupno zunanjo in varnostno politiko. To je povabilo tudi za druge države, da storijo enako in prav tako želim pozdraviti vlogo Albanije na regionalni ravni. V medijih omenjajo vlogo premijeja in vlade na regionalni ravni. Še nekaj gospod predsednik, v Albaniji smo dosegli napredek v zvezi z Albanijo na osnovi dobrega sodelovanja med političnimi skupinami v parlamentu in imeli smo dobro odločitev, da se več ne prepiramo, ne glede na to, ali smo v Albaniji ali v Severni Makedoniji. Zato še enkrat, gospod predsednik, Vabim vse kolegice in kolege, da nadaljujejo tako, kot smo počeli do sedaj. Našim sestrskim strankam moramo povedati, da obstajajo rdeče linije in ta rdeča linija je zdaj Severna Makedonija. Prijateljem in kolegicam iz sestrskih strank moramo povedati, da obstajajo rdeče linije in če bodo te rdeče linije prestali kršene, potem bo to imelo posledice tudi v naših političnih skupinah. Hvala. Hvala, gospod Boštinaru. Gospa Sakurafa, na koncu izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod Fleckenstein. Poročilo je uravnoteženo, poročilo o Albaniji. Ampak Če govorimo o predpogojih, je treba spoštovati manjšine. To so omenili že drugi kolegice in kolegi v poročilu. Pravite, da mora Albanija še naprej delati na tem, da bi izboljšali kakovost življenja, izboljšali bi izobrazbo in tudi okrepili pravice manjšin. Omenili ste nekatere manjšine, naprimer Rome, niste pa omenili največje manjšine grške manjšine. Albanija je lani sprejela okvir za zaščito manjšin, ampak namesto tega, da bi poskrbeli, da se spoštujejo evropski standardi, še naprej arbitrarno izvajajo ukrepe prejšnjega režima hoče. Manjšina ne smejo uporabiti svojega jezika, ne smejo govoriti grško, ne smejo se opredeliti kot grška manjšina, ne smejo se ukvarjati s poučevanjem grškega jezika in tudi vprašanje lasništva nad ozemlji in zemlišči je postavljeno pod vprašaj. Vsi veste, kakšni so bili incidenti lani proti ozemljem, ki so v lasti grške manjšine. To je v nasprotju z mednarodno priznanimi pravicami manjšin. In še nekaj. Albanska vlada je uničila zgradbe na ozemlju grške manjšine, zato da bi jih izgnali, ne glede na to, da je albanski varuh človekovih pravic pozval k drugačnemu ravnanju. Hvala. Hvala lepa, nihče drug ni prosil za besedo, zato zdaj dam besedo gospe Kalevera iz komisije. Izvolite. Hvala, gospod predsednik. Povedati želim, da ima komisija sicer manj omejitev in naša poročila so precej uh, obsežna. Imate omejitev, imamo glede prevoda, ampak poročila so res izčrpna. Ampak zdaj ni pomembno, kako dolga so poročila, ampak pomembno je, da so naša sporočila skladna. In komisija se strinja, da moramo sporočiti tem državam določena sporočila, zato se želim zahvaliti gospodu Fleckensteinu za osnutek poročila. Prav tako se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu za to, da podprete naša priporočila za to, da se odprejo pogajanja z Albanijo. To je del našega širitvenega svežnja. Junija 2014 so dobili status države kandidatke, od takrat so izvedli že veliko reform neprestano napredujejo na številnih področjih, ki so povezana z petimi prednostnimi nalogami. Zato menimo, da je to priporočilo dobro utemeljeno in s tem se tudi strinjamo. Povedati želim, da se seveda vsi zavedamo, da je potreben še napredek za to, da bi konsolidirali dosežke do sedaj, zato nam je všeč, da osnutek poročila vključuje konkretne predloge v zvezi s politikami in to bo koristno na notranje politični ravni v Albaniji. Povedati želim, da nam je še posebej všeč to, da govorite o pravosodni reformi. Komisija ima tukaj ključno vlogo, zato ker imamo vlogo mednarodnega opazovalca. Omenjate tudi to, da morajo vse strani nadaljevati z dialogom, kar zadeva reforme. Treba je narediti še nekaj korakov naprej na področju človekovih pravic in tudi kar zadeva rezultate boja proti korupciji in organiziranemu kriminalu, tudi tukaj je potrebnega še nekaj napredka. Izboljšati je treba tudi stanje na področju temeljnih pravic, pravic manjšin, prav tako pa je treba zagotoviti izvrševanje lastninskih pravic. Vesela sem, da pozivate k sodelovanju z mladimi in z mrežo mladih, zato ker moramo poskrbeti, da bodo mladi sodelovali v tej regiji in da bomo okrepili njihove možnosti za spravo, da se ozirajo v prihodnost in ne v preteklost. Hvala, gospodu Fleckensteinu, hvala vsem poslancem in hvala vsem, ki so prispevali k temu poročilu. Hvala. Thank you, Knut Fleckenstein. Hvala, Knut Fleckenstein. Povzetek. Hvala. Najlepša hvala. Bom zelo kratek, to je to. Vse je bilo povedano. Kmalo bomo spet lahko pripravili skupen dokument v zvezi s tem in upam, da bo svet naslednji teden prav tako jasen in skladen. Hvala. Hvala, Knut Fleckenstein, za. to, da sta bili tako strnjeni, rok in časovnica so enaki kot pri Kosovo in Srbiji, torej 30. august ob 11. je rok za vložitev predlogov sprememb. Kolegice in kolegi, preden sklenemo prvi del naše seje, vas želim opozoriti na naslednje. Sedem vas je tukaj, članov pa je 70 in seveda vi ste najboljših sedem, ker ste bili dovolj pogumni, da ste ostali do konca. Ampak kolegicam in kolegom lahko poveste, da imamo z odborom Libe v PHS 3C50 skupno sejo z odborom Libe, potem pa bomo imeli razširjeno predsedstvo za zaprtimi vrati od pol štirih do pol petih. To bo priprava na zasedanje z Federico Mogherini od pol petih do pol šestih pa bomo govorili z namestnikom iranskega zunanjega ministra. Od pol štirih, od, od, od pol petih do pol šestih. Jutri bomo imeli na dnevnem redu še eno točko, razmere v Moldaviji, v Kišinavu. Zdaj pa želim vsem dober tek in hvala lepa za dobre razprave z Srbijo, Kosovom in Albanijo.